dela, drugi del pa neenakosti v državah članicah. Preden se lotimo vsebine, vsebinske razprave, pa naj podam nekaj navodil. Imate eh, glasovalne kartice, ki jih imate v sobi. Če želite spregovoriti, jih izpolnite. Bele so za prvo mizje, druge pa za drugo. Hm, rumene pa za drugo. Uh, imeli bomo tri nacionalne poslance, potem enega evropskega, potem pa še tri, spet tri poslance nacionalnih parlamentov in tako naprej. Med razpravo pa bomo prožni, kar se tega tiče. Dovolite mi nekaj uvodnih besed glede prve teme, to je digitalizacija in prihodnost dela. Gospe in gospodje, prihodnost dela ali delo za prihodnost, to že trka na vrata. Prihodnost sploh ni oddaljena, čeprav je zelo veliko podrobnosti, ki so še nejasne. Nekaj pa je jasno. Digitalne spremembe, digitalna ekonomija bosta spremenila trg dela. Ne bo več prostora za. Delo, ki ne zahteva veščin ali ki se ponavlja. Vsaj deloma bo to nadomeščeno z umetno inteligenco. Zato je veliko pomislekov, veliko skrbi, kar se tiče teh sprememb. Po različnih anketah, vsaj 65 odstotkov trenutnih delovnih mest v Evropi bo takih, da bodo prizadeta. Tajniška dela, mehaniki, vozniki, operateri strojev, vse bodo nadomestili. 60 do 80 odstotno. Med 10 in 15 odstotkov vseh delovnih mest bo izginilo v samo nekaj desetletjih. To je velikanski preobrat. Kajti pri industrijski revoluciji smo izgubili samo 4 do 5 odstotkov delovnih mest. Imamo pa tudi dobre novice zaradi digitalizacije robotike bodo nastajale tudi, delovna, tudi nova delovna mesta. Zanimiva. Kar se tiče ustvarjalnosti in interakcije s stroji in napravami, pa so to delovna mesta prihodnosti. Zato govorimo o četrti industrijski revoluciji, to je digitalizacija gospodarstva. Države članice so kar se te revolucije tiče na različnih ravneh. V moji državi se to šele začenja, vendar pa na tak ali drugačen način bo ključna dobra izobrazba. Več kot deset odstotkov zaposlovalcev bo v naslednjih letih potrebovalo visoko usposobljeno delovno silo. Seveda, strokovno znanje, IT znanje, spletne kompetence, vse to bo iskano. To pa ne pomeni, da ne bo več delovnih mest za ljudi. Gre za ustrezno interakcijo med starim in novim, kot sem dejal. Če smo realni, se moramo s tem soočiti. Upam, da bomo to storili danes in našli tudi kakšen odgovor na kakšno vprašanje. Preden sploh pomislimo na zakonodajo, na pripravo zakonov za prihodnost, si moramo ogledati možne poslovne modele, vzdrževanje poklicnega in družinskega življenja, te patitne pogoje, kolektivne pogodbe, pogajanje in tako dalje. Imeli bomo nov tip digitalnega delavca, ki bo lahko na različne načine izpolnil, izpopolnil svoje znanje glede na tehnologijo, ki jo bomo imeli. Lahko se pa poprašamo o profilu takega delavca, ki mu pri delu pomagala digitalna naprava. Lahko se tudi vprašamo o strokovnjaku, ki je nekdo, ki bo nadzoroval delo robota. Kaj pa delovno pravo? Imamo zaposlenega in zaposlovalca, bo to tako tudi v prihodnosti. Najti bomo morali nove pravne termine, ki bodo upoštevali novo delovno okolje in bodo delovcem zagotovili strezno raven zaščite. Razmišljati moramo o učinkih digitalne ekonomije na samo sprejemanje zakonodaje, na to, kako daleč lahko gremo pri tem. Evropska unija, nacionalne vlade in socialni partneri so že začeli z razpravo za to, da bi si pripravili politično agendo za ustrezno raven zaščite za vse delavce. Ta konferenca je del teh prizadevanj. Moja država, kot predsedujoča svetu v teh šestih mesecih, organizira konferenco o prihodnosti dela. To temelji hm, pristop življenjskega cikla. Konferenca bo v Sofiji in pogovarjali se bomo o vseh omenjenih zadevah za poslovanje, digitalizacija. In upamo, da bomo v sklepe konference upoštevali tudi v sklepih sveta junija. Kot so predsedoči današnje konference, pa resnično upam, da bo to zanimivo, zanimiva koristna konferenca. Sedaj pa predajam besedo gospe Mariti Ulfskog podpredsednica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Prosim. Aleksic. Hvala lepa. Veliko veselje mi je, dragi kolegi, da sem tukaj, da ste vi tukaj, da vas lahko pozdravim na tem medparlamentarnem sestanku na to ključno temo. Tako kot v prejšnjih letih, organiziramo ta sestanek v okviru parlamentarnega tedna ki združuje nacionalne poslance iz Evropske unije, da se pogovorijo o temah, ki so pomembne za vse nas in za evropski projekt. Več kot 245 poslancev bo sodelovalo ta teden. Imeli bomo veliko seminarjev in predstavitev. Tukaj pa se več kot 33 poslancev iz 22 držav članic. Sodelovali boste na enem od petih delov ali na celotnem sestanku. Imamo torej zelo pomembno temo pred nami, ovod smo slišali. 65 odstotkov, kot je gospod Ademo tudi omenil, trga delovne sile, bo spremenjenega zaradi digitalizacije. Morda celo več. Celotna družba vsak dan se bo spremenila, ne samo trg dela. To je resnično torej zelo pomembna tema, o kateri moramo spregovoriti. Mislim pa, da boste sedaj dali besedo naslednjim govornikom. Prosim. Blagodarevi, uvažajmo gospožo Ulskog. Hvala lepa, gospa Ulskog. Dovolite mi, drage kolegice in kolege, da sedaj dam besedo gospodu Hendriku Pogartu, poslancu belgijskega parlamenta. Prosim, 8 minut imate. Spoštovane kolegice in kolegi, jasna vizija za vključujočo gospodarsko rast pomeni tudi premik k digitalizaciji gospodarstva in prilagajanju na spremembah. Še prav posebno se bom osredotočal na dve glavni vprašanji. Najprej izguba delovnih mest zaradi digitalizacije in usposabljene za digitalizacijo in priložnosti um, na tem področju procesu izobraževanja. Da bi se lahko pogovorili o prihodnih digitalnih preobrazbah, je Svetovni forum izvedel analizo različnih vprašanj, ki so povezane s tem. Eno jasnih donanj je, da bi digitalizacija lahko ustvarila 6 milijonov delovnih mest, do 6 milijonov delovnih mest do leta 2025 v ustreznih panogah druge pa bo avtomatizacija nadomestila ljudi. Od 200 milijonov do 2 milijardi do 2040, take so ocene. Zelo velik razpon in to oteži politično razpravo, ker ni prav predvidljivo, kje bomo končali. Še več, veliko je negotovosti, celo strahu, kar se tiče plač in pogojev za delo. Vprašanje je, kako se lahko proaktivno soočimo z izzivi, s katerimi se soočamo, Odločno vodstvo je potrebno, da nakaže pot in ustvari trajnosten okvir za podjetja in posameznike k tej novi paradigmi. Delovna sila, ki bo sprejela novo digitalno ekonomijo, to ne sme biti samo projekt za naslednjo generacijo. Zdaj in tukaj v EU 2018 moramo v naši skupnosti vrednot sprejeti temeljne odločitve za to, da zagotovimo, da ne bomo nikogar pustili ob strani posameznika, organizacije ali države. Z drugimi besedami, potrebujemo vse vključujočo strategijo za podjetja in za nove karjerne modele. Potencijalna neenakost in celo socialni nemiri zahtevajo ustrezne ukrepe za pripravo na digitalno prihodnost. Po podatkih mednarodnega ekonomskega foruma, imamo tri kategorije služb, na katere moramo biti pozorni. Najprej, tekmi proti strojem bodo uradnik in administrativno osebe ali vozniki tovornjakov počasi izgubljali delovna mesta. Vsi ostali bodo tekli stroji. Tukaj gre predvsem za poklice, ki se zanašajo na socialne in kognitivne zmogljivosti. Potem pa še kategorija, ki jo lahko opredelimo, da teče hitreje kot stroj ali je na drugi tekmi. To tukaj pa gre za ustvarjalnost ali za upravljanje s podatki in stroj. Vendar pa tukaj ne gre samo za vidike trga dela. Industrije se bodo spreminjale zaradi digitalizacije in posledice za naslednjo desetletje so gromozanske. Govorimo pa tudi o vrednotah in o visoke vrednosti sprememb. Vse to ne bo kar samodejno spremenjeno ali strukturirano. Politične odločitve odločevalci se morajo soočiti s ključnimi vprašanji, katera orodja lahko uporabimo za spodbujanje industriji k sosteznim rešitvam za družbo. Zniževanjem uvir za stop in z resnično globalizacijo tako dosega podjetij kot njihovih operacij, lahko ustvarjamo prave koristi za družbo. Price Waterhouse tudi meni v svoji študiji, da bi digitalizacija lahko pomenila znatne ekonomske prednosti, pa tudi socialne prednosti za družbo in skupnosti. Ne smemo pa podcenjevati tudi nevarnosti enostavne izgube delovnih mest. Precejšen del odgovora se zdi enostaven, izobraževanje, vendar pa to bo zahtevalo veliko energije in vzdržljivosti z naše strani. Mobilizirati bomo morali veliko, velike dele družbe, če bomo želeli požeti sadove digitalizacije. Te dejavnosti bodo krepile produktivnost na raven, ki je še nismo videli. Zato je logično, da se bo politična razprava začela kako distribuirati, razdeliti sadove tega. Potrebno je nalagati v izobraževanje, tako da bodo vsi v vse vključujoči družbi lahko sodelovali v tej novi digitalni družbi. Kako bi sicer drugače lahko vključevali ljudi, zahtevali od njih, da spoštujejo standarde in norme, če družbe ni, ko ljudje najbolj potrebujejo družbo. Prav tako moramo iti prek tega, da bomo izpostavili samo inženirstvo, matematiko, ravoslovje. Potrebno je to razširiti na vse panoge in predmete. Tukaj moramo v izobraževalnih sistemih uporabiti sodobne tehnike poučevanja, tako da bodo mlajše generacije dobile ustrezna orodja in veščine za uspešno življenje. Naj zaključim. Zagoditi moramo povezovanje mm, tudi na nacionalni ravni, kar se tiče digitalizacije. Zato moramo izpostaviti potem tudi skupnostno raven in moramo presežke, ki jih ustvarjamo z večjo produktivnostjo, vlagati v izobraževanje. Tako odločno verjamem, da lahko ustvarimo pogoj, ko bomo vsi zmagovalci, da ne bodo nekateri poraženci. Pravi trenutek je sedaj, potrebno je sodelovati v tem projektu za vse vključujoče digitalno gospodarstvo, tako bi ustvarjali prednosti in koristi za vse državljane. Hvala lepa. Благодаря ви, господин Богър. А сега ми позволете да дам дума. Hvala lepa. Tako, sedaj pa mi dovolite, da dobi besedo Rosio de Frutos, španski poslanec, prosim. Eh, estoy contenta de, de estar aquí. Ska poslanka. De este tema konkreto. Hvala lepa. Veseli me, da lahko spregovorimo o tej specifični temi digitalna ekonomija, robotika, digitalne platforme, mreženje, vse to je zelo pomembno. Vse to uvaja nove elemente na trg dela. Seveda pa to sproža tudi veliko novih vprašanj. Ali bomo izgubljali delovna mesta, jih bomo ustvarjali, katere veščine bomo potrebovali. osredotočala, osredotočila se bom na tri glavna področja, ki se mi zdijo pomembna. Digitalizacija, kar se tiče kadrovskih virov in pravic delavcev. Zelo nas skrbi, naj začnem z vprašanjem, ki se mi zdi ključno. Digitalizacija, digitalna ekonomija se razvija v času, ko vidimo, da prekerne oblike zaposlovanja postajajo vedno bolj razširjene. Pogoji za delo se slabšajo. Delavci s krajšim delovnim časom so vedno bolj pogosti. In torej negotovost že vlada. Kaj se dogaja v moji državi? Takim je pokaz za delo se negotovo samo še veča. Najprej bom spregovorila o digitalnih platformah. Nekateri menijo, da so digitalne platforme podlaga za stvarjanje delovnih mest. Ne rečem, da ne, ampak to, kar se dogaja v moji državi, kaže na to, da to ne ukvarja, eh, ustvarja dostojnih delovnih mest. Digitalne platforme po indikatorjih vodijo do novih načinov izkoriščanja ustvarjajo osiromašene delavce. To pa zato, ker se soočamo z novim fenomenom. Digitalne platforme niso zaposlovalci, saj nimajo se za to. Vozniki, ki delajo za digitalne platforme, so samo zaposleni. V bistvu pa To niso. Ne bi smeli biti. So pa seveda to ljudje, za katere je to edina dejavnost, ki je zelo pomembna za njih, ki jim omogoča, da lahko poskrbijo za svoje življenje. To so torej nekako navidezno samo zaposleni zato ker so jih opogumljali, so se lotili takega dela, zato so bili pripravljeni se osamosvojiti. In tukaj je potrebno spostaviti povezavi s tem predvsem sledeče. Ko gre za prekarnost, ko vidimo, da se to globalizira, pa vidimo tudi element digitalizacije, ki se veča. Poskrbeti moramo za to, da bodo digitalne platforme, robotika, omrežja poskrbela za to, da bodo ljudje imeli dostojno delo. In še eno vprašanje, s katerim se ukvarjamo, in tukaj bi navedla primer. Naprimer, vsa omrežja, socialna omrežja, zelo smo prepleteni, super informirani, komuniciramo drug z drugim in zelo izpostavljeni različnim podatkom. Vsa ta hiperpovezljivost vodi do tega, da se kadrovski viri uporabljajo drugače kot v preteklosti. Moramo pa prepoznati, da to vodi do razmer, ki jih v delovski zakonodaji do tega trenutka nismo imeli. In to lahko vodi do še več prekarnosti za delovce. Naprimer, lahko gre za delovni čas zaposlenih, ko so vse čas na voljo svojim podjetjem in ne morejo uveljavljati svojih delovskih pravic. Ta izpostavljenost lahko vodi točno do tega. Zato moramo poskrbeti za to, da bomo imeli ustrezne predpise in pravila. V tem trenutku to ni tako. Se slabšajo. Poskrbeti moramo za to. Potem pa še nekaj. Izobraževanje, kvalifikacije. Seveda drži, da smo si vsi enotni, da je izobraževanje odločilnega pomena, da je to ključno v povezavi z digitalizacijo. Kaj pa lahko ugotovimo potrebno je biti previden. V Španiji, kodar prihajam, je tako, da veliko sredstev Evropske unije, tudi jamstvo za mlade, ni doseglo ciljnih skupin. Nismo mogli zmogli obveščati ciljnih skupin. Nismo mogli uveljaviti dualnega izobraževanja na ustrezen način. Šlo je za zelo veliko tipov poklicev, ki jih nismo zmogli doseči. Imamo torej nekatere zaposlene, ki bodo izključeni iz trga delovne sile in se ne bodo zmogli vključiti nazaj na ta trg ker ne bodo imeli ustreznih veščin. Če resnično želimo se izogniti taki neprijetni družbi, moramo ljudem pomagati, se ustrezno izobraževati. Sicer bodo izključeni iz trga delovne sile in ne bodo imeli ustreznih znanj in ustreznega izobraževanja, zato da bi spet lahko začeli delati. To je to, to so teme, o katerih bi rada spregovorila, kar se tiče digitalnega gospodarstva. Veliko vprašanj se poraja. Digitalizacija je že tukaj, vendar pa moramo seveda zagotoviti, da ne bo to dodatni element prekarnosti. Potrebno je reči, da v takih razmerah, ko vidimo, da prekarnost postaja norma delovna sila izgublja na moči. To je zelo kompleksna tema in mislim, da si ne smemo dovoliti, da bi robotika, da bi spetne platforme vodile do tega, da bi s tem še ogrozili zaposlene, ko potem ne bi več imeli priložnosti, da dostojno delo. Hvala lepa. Благодаря на госпожа Росар. Hvala lepa. Gospa Rosijo de Frutos. Zdaj pa dobi besedo Klaudija Müller, članica Nemškega Bundestaga. Hvala lepa obema predhodnikoma. Ne bom ponavljala tega, kar, sem, kar smo že slišali, doteknile pa se bom točki, ki še nismo omenili. Strinjamo se, da je digitalizacija največji prelom od industrializacije naše družbe. Kot takrat bodo delovna mesta in poklici izginjali, na stari pa bodo tudi novi. Tež, težko garaško delo bo v prihodnosti prezeto strani strojev in robotov. To bo omogočalo ljudem, da bodo lahko dlje delali. To omogoča predvsem nam v Nemčiji, ampak tudi druge, seveda, ki smo prizadeti zaradi demografskih sprememb, da bomo spremenili način dela. Digitalizacija ponuja priložnosti, ima pa tudi tveganja. Naj se jih nekaj dotaknem. Ena velikih priložnosti je, da bomo lahko delali dlje. To je priložnost, tako pa je tudi tveganje. Priložnost je v tem, da vemo, da bomo lahko dlje delali, istočasno pa bomo pred izzivom, kako bi bolje omogočili vse življensko izobraževanje pri nadaljnem usposabljanju. In ne samo v primerih brezposobnosti, temveč da to zagotovimo vsem zaposlenim, ko so zaposleni, ne samo v velikih podjetjih, temveč še prav posebno v srednje velikih in malih podjetjih, ki so v Nemčiji premalo zastopana, kar se tiče teh nadaljnih možnosti usposabljanja. Tudi vprašanje vključujočega trga dela, več možnosti za to. To lahko spodbudimo z digitalizacijo, s tem lahko ustvarimo možnosti za to, da bomo ljudje, ki sicer ne zmorejo normalno, običajno delati, da jim pomagamo pri delu tudi s tehnično pomočjo. Tukaj digitalizacija ponuja velike priložnosti. Ena glavnih podlag za to, tukaj Nemčija še precej zaostaja tudi na evropskem področju, je tehnična infrastruktura. Vse to nam lahko uspe le, če bomo imeli zagotovljeno digitalno infrastrukturo po vsej Nemčiji in Evropi. Sicer bomo zagotovili, ugotovili, da bomo doživeli to, kar smo doživeli že konec 19. in 20. stoletja, da bodo nekatere regije začele zastajati, še prav posebno podeželje. V Nemčiji, kjer imamo še vedno področje, kjer je pretok podatkov zelo, zelo počasen. Prav tako pa je lahko drugačna razporeditev delovnega časa priložnost. Lahko je to zdrževanje, boljše zdrževanje poklicnega in delovnega življenja, delo doma naprimer. Istočasno pa to povzroča in pomeni tudi to, da bo potrebno spremeniti zaščito delavcev. Potrebno je se skupaj prilagoditi novim realnostim. Vprašanje je časa za počitek, časa za potovanje. To mora biti prilagojeno, sicer bomo deloma dosegli ravno nasproti tega, kar smo želeli doseči. Namesto, da bi omogočili boljše vzdrževanje družinskega in poklicnega življenja, bomo to uvirali zaradi preveč togih pravil. To je eno najpomenejših vprašanj, ki ga moramo razrešiti za varstvo delavcev s temi novimi pogoji. Čisto na kratko še v zadnji točki. Govorili smo že o temi samostojnih, samostojno zaposlenih. V Nemčiji smo doživljali porast, sedaj gre za stagnacijo, vidimo pa premik zaradi novih tehnik in platforme so že bile omenjene. Vprašanje, kako bi lahko zaščitili ljudi pred izkoriščanjem, je zelo ključnega pomena. Vprašanje, kako bi naprimer lahko na nižjo plačo prenesli tudi na samo zaposlene ali na lažno samo zaposlene. To je nekaj, kar bi lahko uredili tudi na evropski ravni, tudi glede na to, da je tu veliko protislavi, kar se tiče direktive o delovnem času. Prav tako pa se pora vprašanje, kako bi od to vključevali mala in najmanjša podjetja. S tem se ukvarjamo trenutno v Nemčiji. Dosedanja ministrica za delo je pripravila lani belo knjigo 177 strani, kjer smo govorili o ključnih vsebinah konkretno rešitev pa bomo morali pripraviti v naslednjih letih. Skupaj na evropski, ne samo nacionalni ravni, kajti imamo združen trg dela in ekonomije, zato moramo iskati skupne rešitve. Veselim se razprave. Hvala. Hvala lepa, gospa Müller. Zdaj pa bi zaključek dal besedo gospodu Grkovu, ki je namestnik predsednika odbora za demografske spremembe v Bolgariji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V veliko čast in veselje mi je, da lahko danes skupaj spregovorimo o temah, ki so nam vsem skupne. Uh, Prihodnost dela in eh, digitalizacija sta dve zelo pomembni temi. Skozi zgodovino se je tehnološka revolucija širila stoletja. Zdaj se takšne spremembe zgodijo v le desetletju. Zdaj delamo naslednji korak v novo digitalno revolucijo. Pred več kot eh, desetimi leti so začele spremembe v industriji, ampak digitalizacija je kaj hitro prevzela primat in postala sestavni del vsakršne gospodarske dejavnosti. V primerjavi s 70. in 80. leti lahko isto stopnjo rasti dosežemo z 50 do 70 odstotki manj delovne sile, kot bi jo potrebovali v preteklosti. Radikalne spremembe se odvijajo v predelovalni industriji, v tradicionalni industriji, v kmetijstvu in hitrost teh sprememb zadeva ne le svetovno gospodarstvo in eh, družbo, ampak tudi civilno družbo in človeštvo nasplošno. Digitalizacija spreminja tudi strukturo trgov. Nove zahteve se porajajo tudi z vidika izobraževanja in usposabljanja. povezovanje digitalnega in biološkega sveta, tako imenovana četrta revolucija, tudi ponuja priložnosti novim znanostim in ljudem ponuja delo na podlagi novih kvalifikacij. To seveda so številne priložnosti, ampak tudi številna tveganja. Prezgodaj je še trditi, kam nas bodo te spremembe popeljale. Ni pa dobenega dvoma, da se tehnologija spreminja hitreje kot pa navade in miselnost delovcev. Dva scenarija sta za prihodnost svetovnih in evropskih trgov. Dve šoli razmišljene na nek način. Eno je nevarnost eh, brezposnosti, vse večje neenakosti, tudi socialni nemiri, spet drugi predvidevajo 30 do 45 odstotno krčenje gospodarstva do leta 2050. Obstaja pa tudi optimistična razmišljanja. Fizično delo, ki bo na številnih področjih izginilo, bo odprlo nove priložnosti. Delovna sila bo visoko kvalificirana, človekov potencial se bo osredotočal na inovacije in ustvarjalnost. Povezava oziroma meje med eh, svetom produkcije in eh, trgom se bodo odpravile. Seveda pa je pomembno, da se najprej odpravijo razlike med državami članicami v Evropski uniji in tudi stopne kvalificiranosti državljanov. Če želimo biti ena celota, potem si moramo prizadevati za zbliževanje na tem področju. Menim, da moramo te pobude obravnavati v širšem kontekstu in nikoli ne smemo dovoliti Evrope dveh hitrosti. Digitalizacija vpliva na življenja ljudi in bo tudi radikalno spremenila trg dela. Če kot posledica avtomatizacije 40 odstotkov delovnih mest izgine, mm, kot se je zgodilo v zadnjih eh, desetletjih, bomo zdaj priča 10 do 15 odstotnemu upadu števila delovnih mest kot posledica digitalizacije. In vprašanje je, kaj bodo ti ljudje lahko počeli. Najenostavnejši odgovor je univerzalni temeljni dohodek. Evropska komisija je o tem že razpravljala, ampak obstaja kar nekaj razlik v mnenjih s tem v zvezi. Poleg tega je tu še vprašanje pravic delavcev in pa odnosov med socialnimi partnerji. Delodajalci in delojemalci bodo spremenili razmerje drug do drugega tudi v okviru tripartitnih pogajanj bodo spremembe. In Evropa leta 2020 bo trpela pomankanje približno 25 eh, milijonov ustrezno kvalificiranih delavcev. In vprašanje zdaj je, kako zapolniti ta delovna mesta z usposabljanjem in preusposabljanjem. In zato je pomembno, da poskušamo mobilizirati ves potencial, ki je na voljo, akademsko sfero, eh, učitelje, civilna družba, vsi si morajo prizadevati za usposobitev mlajših generacij za te nove izzive, Pomembno je, da mladi lahko začnejo delati v digitalni industriji in da kot podjetniki začnejo ustvarjati nova delovna mesta, nove oblike dela, inovativne tehnologije in demografske spremembe. Vse zahtevajo tudi zakonodajne spremembe. Spremeniti bo treba našo zakonodajo, seveda po natančni, poglobljeni analizi, kajti potrebujemo okvir, ki bo zagotavljal kakovostno rast, ki bo zagotavljal enakost in ki bo zagotavljal tudi ohranjanje temeljnih pravic delavcev. Digitalizacija ustvarja nove gospodarske modele, odpravlja stare, Eh, postopno se spreminjajo tudi navade ljudi, življenjski slog ljudi, tudi sama delovna doba postaja vse daljša. Bolgarija je ena izmed tistih držav članic, kjer je relativno visok delež eh, BDP-ja, ki izhaja iz industrije. Zato smo pred kar velikimi izzivi, kar zadeva to četrto revolucijo in demografska kriza, s katero se sooča država in pa tudi zdravstvene in izobraževalne potrebe, ki jih vse to prinaša. Vse to bo močno vplivalo na naša življenja. Če sklenem, če se ozremo v preteklost, vidimo, da so naše bojazne glede digitalnega gospodarstva, glede razvoja v to smer utemeljene. Ampak eh, mislim, da lahko gledamo na to tudi z pozitivne plati. Konec koncev se lahko zgodi, da bodo naši pomisleki, naši strahovi neutemeljeni. In veselim se razprave, kajti dejstvo je, da bo do naslednji koraki za Evropo in za naše nacionalne parlamente odvisni od eh, odločitev, ki jih bomo tu sprejemali. Hvala lepa, gospod Gjokov. Zdaj bi vas lahko samo opozoril na časovno omejitev, ki jo imamo, dve minuti največ za vsakega govornika. E, in zdaj po teh uvodnih e, besedah bi besedo dal e, prvi, ki se je javila k besedi. Izvolite, hvala lepa. V tem iztekajočem se mandatu italijanskega parlamenta je tema tehnološkega vpliva mm, in vpliva tehnoloških sprememb na industrijo, seveda zelo aktualna tema. Opravili smo pomembno raziskavo, ki sta jo opravila dva odbora in to je pomembno, da se razvijajo digitalne tehnologije veščine v vseh sektorjih, da bomo lahko konkurenčni na svetovni ravni in pomembno je tudi, da se ščiti tiste državljane, ki so najbolj prizadeti zaradi teh sprememb. Nekatera delovna mesta se bodo izgubila, spet eh, drugi poklici pa so le v onemejenem smislu eh, zmožni selitve. Zato bo pomembno da se ustrezno prilagodijo tudi moduli izobraževanja in usposabljanja. Italija še posebej občuti ta problematiko, saj je delež delavcev v predelovalni industriji eden najvišjih v Evropi in to torej potrjuje mednarodne trende, ampak pri nas so neenakosti na tem področju nedvomno še večje. No in zato se nam zdi pomembno, da naredimo ustrezne posege v sistem izobraževanja in eh, zaposlovanja. In rada bi vas eh, obvestila, da na področju izobraževanja eh, zdaj že izvajamo eksperiment na ravni proračuna za leto 2018 in uvajamo posebna sredstva za delodajalce kjer pokrivamo uh, stroške za čas, ki je potreben za prekvalifikacijo uh, eh, delovcev. Gre za več kot uh, eh, 150 milijonov evrov in to seveda potem povezujemo uh, tudi z ustreznimi kolektivnimi pogodbami na podjetniški ali regionalni ravni, ki predstavlja predpogoj za upravičenost do teh sredstev. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo. To bi gospa Svetlana Angelova, podpredsednica odbora za delo v Bolgariji. Temeljite spremembe na trgu dela in eh, tudi v smislu popraševanja po usposobljenih delavcev v vseh sektorjih gospodarstva, če tudi v nekaterih panogah te spremembe potekajo bistveno hitreje in bistveno bolj intenzivno. Digitalizacija, umnost, sposobnost sodelovanja z ljudmi, eh, ekipno delo, reševanje problemov, vse to so pomembne veščine in zato morajo vlade hitro v mesto, ključno s sektorjem IKT. Opredelitev pravega nabora znanj in veščin za tesnejšo povezavo med eh, ponudbo in popraševanjem na trgu dela, se to predstavlja sestavni del produktivnega, visokokakovostnega zaposlovanja zakonodaja, ki bodo zagotovili pravo mero zaščite za celotno eh, delovno silo, vključno s samo zaposlenimi. Kaj ti pogosto so ravno ti eh, vodilni na področju novih tehnologij. Hvala, gospa Angelova. Gospod eh, Nikolas Marios iz odbora za socialne zadeve Grškega parlamenta, predsednik tega odbora. Hvala lepa, dame in gospodje. Veseli me, da potrebah in zahtevah posameznika. Ampak eh, pogosto delavci ne vedo, ali imajo ustrezno delovno pravno državnic in naravni Evropske unije, ki bo jasno opredeljevala položaje delavcev, celo v najbolj netipičnih oblikah dela. Potrebujemo določena jamstva pred eh, pristojnimi oblastmi in da se eh, tudi poslužijo sankcij. Potrebno je odpraviti neenakosti med različnimi oblikami dela. Digitalizacija dela seveda potrebuje, zahteva specializirano digitalno znanje in to je najvišja prioriteta za države članice in za vlade držav članic. Države morajo izboljšati pogoje za to, da ljudje pridobijo držav članic države morajo izboljšati pogoje za to, da ljudje pridobijo velike socialne nevarnosti in tveganja, dobo kriz in neenakosti. In zato nad vsemi problemi, ki jih ustvarja četrta revolucija, vedno stoji človek in ne človek lahko te probleme tudi razreši. Hvala lepa, gospod Manjo. Hvala lepa. Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi, hvala za vašo prisotnost tu v Evropskem parlamentu pri tej razpravi na temo, ki je, da ste prihodnost dela dali na dnevni red. To je tudi na dnevnem redu Svetovne organizacije dela. Številne države članice sodelujejo v delovni skupini o prihodnosti dela in mislim, da je pomembno, da dosežemo nek napredek, kar zadeva soočenje se s prihodnostjo. In dovolite, da se tu zdaj vrnem k temu, kar ste omenili glede delavcev na platformah, kajti ta podjetja, ki delujejo na spletnih platformah, pogosto poslujejo ne le v eni državi članici, temveč v več državah članicah in si prizadevajo za to, ko govorimo o tem, kako trg dela narediti bolj fleksibilen, moramo imeti v mislih različne oblike za teh ljudi in to ima negativno vpliv tudi na njihove pokojnine. Ko sprejemamo reforme trga dela, se zelo radi zatekamo k poenostavitvam, ampak poskrbeti moramo teh ljudi in to ima negativno vpliv tudi na njihove pokojnine. Ko sprejemamo reforme trga dela, se zelo radi zatekamo k poenostavitvam, ampak poskrbeti moramo za to, da to ne privede do nadaljnih negativnih posledic na trgu dela. Potrebujemo in tudi zmanjševali bomo tveganje brezposelnosti. Staranje je tudi pomemben izziv naše družbe in zato je potrebno vključno tudi z ozaveščanjem, z prostovoljnim ocenjevanjem podjetij, Благодаря ви. Сега ми позволете да дам думата на Кале Пал. Hvala lepa. Prosim. Hvala. Hvala lepa. Če bo Evropska unija kot okolje, kot poslovno okolje, privlačno za digitalno ekonomijo, za visoko tehnologijo, potem vidite v tej smeri, potem lahko začnemo razmišljati o tem, kakšna naj bo socialno. Dejstvo je res, da bomo veliko delovnih mest izgubili ali se bodo ta delovna mesta preoblikovala. Poznamo študijo o devetih severnih državah, ki jo je nedavno objavilo podjetje McKinsey. Ampak eh, se ne moremo in ne smemo bati digitalnega gospodarstva kot takšnega, temveč mora to postati ekonomija, ki bo naletela na spodbudno poslovno okolje in potem. Hvala lepa. Zdaj besedo dajem gospe Sofiji Ribeiro iz Portugalske. Izvolite. Kar zdajva robotiko, automatizacijo in tako naprej. Vse to je sestavni del eh, neizogibnega procesa. In eh, na to se moramo pripraviti. Pripraviti se je treba na to revolucijo, ki se je na nek način že začela. Danes namreč smo v svetu, kjer je znati programirati morda celo bolj pomembno, kot znati brati. In zato se moramo že na tem mestu soočati s tem izzivom. Kako se, izzivo izvati, kako se lotevati tega izziva, kako se lotevati tudi izziva dematerializacije. Eh, kako usposabljati mlade, kako usposabljati učitelje, kajti če ne bodo učitelji ustrezno usposobljeni, ne bodo znali učiti mladih. Nujno je vse življenjsko učenje in nujno je, da vključujemo ta znanja v univerze, v podjetja, kajti podjetja so tiste, ki predstavljajo gonilno silo razvoja, avtomatizacije, robotike in tako naprej. No in tu je še en izziv in sicer kako vse to početi, ne da bi poglabljali. Eh, socialne in regionalne razlike. Sama prihajam iz eh, ene najbolj oddaljenih regij, iz Azorov. In eh, mi vemo, kako težko je nam dostopati do tehnologije, dostopati do znanj, dostopati tudi preprosto do financiranja vsega tega. Eh, realnost eh, na Azorih je žal podobna številnim drugim regijam na portugalskem in zato je treba bdeti nad tem, kako se stvari odvijajo, da ne bodo le mesta glavne gonilne sile, da bodo tudi bolj oddaljene regije lahko eh, gonilne sile tega razvoja. In to je še tretji izziv in sicer prilagajanje trga dela in politike razvoja to vrstnih oblik dela. Treba bo govoriti o fleksibilnih oblikah dela, treba bo govoriti o uh, delu za skrajšan delovni čas, o delu nadaljavo, da bomo na ta način lahko vključevali tudi tiste, ki so najbolj oddaljeni, tudi najbolj oddaljeni od centrov znanja, da tudi ti lahko razvijajo svoje znanje, svojo sposobnost. Če torej zaključim. Moje vprašanje članom panela je, kako menite, da se lahko lotimo tega izziva? Hvala lepa. Besedo zdaj dobi predstavnica Evropskega parlamenta, gospa Laura Tego. Če vidno, če tukaj je. Ja, hvala. Verjetno ste mene mislili, Laura Adžeja. Najlepša hvala, ker bo potrebno znati pripraviti se na spremembe. No, kolikor jaz vidim, je stvar takšna, da ne le imeti na voljo tudi ustrezne inštrumente. Mislim, da je pomembno, da znamo graditi na za večino delovne sile, ki pa nima teh veščin, za katero je morda težko prekvalificirati se. Konec koncev so te no koristno, če želimo pomagati ublažiti negativne posledice eh, tako imenovane industrije 4.0 ter robotike. Oktober govornikom in zdi se, kot da na papirju je vse lepo in prav. Ampak realnost eh, je žal ponavadi daleč od študij. Tu govorimo o organiziranosti ljudi in meni se zdi, da ni dobre organiziranosti dela, eh, tudi digitalnega dela. Točko izmenjave informacije med delovci. Sam prihajam iz sektorja, ki je bil eh, zelo informatiziran sektor. Eh, šlo je za železarstvo. Eh, vedno so nam povedali, da nam bo to močno pomagalo pri delu, ampak vedno smo pozabili na človeški faktor, kajti točno je trditi, da so roboti edini, ki upravljajo uh, eh, umazano delo. Tudi podizvajalci upravljajo to umazano delo, to so ponavadi uh, najmanj kvalificirani delavci. In seveda, ja, stvari niso zgolj mehanske. Ja, res je, morda se bodo delovna mesta na točki B. Torej, ja, in tudi ni zaželjeno, da se kar tako čez noč selijo sem in tja. Uh, Eh, ne morejo biti vsi inženiri, ne morejo biti vsi informatiki. Kaj bomo z vsemi ostalimi? Mene skrbi to, da prihaja do segmentacije eh, gospodarstva, da imamo sicer podjetja, ki bodo dacija da, ampak eh, prav tako je potrebno reči, da človeški organizirano. Šuster, Najlepša hvala, pa še gospod Šuster evropski poslanec. Благодаря ви. Приключваме с а, заявилите колеги за иск... No, zdi se, da se kolega ne javlja k besedi. Potem lahko zaključimo s tem krogom razprave. Jasno je, da je razprava o digitalizaciji in učinkih digitalizacije na trg dela na veščine, znanja, pravice vseh tistih, ki jih to zadeva, zelo pomembna in se zdaj šele začenja. Vsi se moramo spopasti s temi izzivi in prevzeti tudi polno odgovornost za prihodnost. Zdaj pa prosim sopredsedujočo, da predstavi naslednjo razpravo. Najlepša hvala, nadaljujemo z naslednjo razpravo ki nosi naslov neenakosti v državah članicah. O neenakostih smo se seveda že pogovarjali, ampak zdaj se lahko o tem pogovorimo še bolj poglobljeno. Zdaj pa prosim sopredsedočega, da nas zapusti in da prostor oziroma govorcem na prejšnjem panelu, da zapustijo svoje mesta in prepustijo mesta Ivanu Bartolu, Radki Maksovi, Janu Krajnerju in pa Svetlani Angelovi.

današnjega dogodka. Zdaj pa se bomo temu še bolj posvetili. Najprej dobi besedo gospod Ivan Bartolo, poslanec Malteškega parlamenta. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V času hitrih gospodarskih in socialnih sprememb je pomembno, da lahko socialno in počet dosega nizke standarde v smislu izobraževanja, zdravja in pa tudi prihodkov in družina živi v revnejšem okolju. Te krize iz leta 2008 še vedno občutimo po številnih državah članicah Evropske unije. Seveda se lahko strinjamo, da so ekonomske in socialne spremembe skladno z podatki Narodnega statističnega urada, je bilo 17 tisoč oseb na pragu revščine, čeprav je ta stopnja ogroženosti še vedno veliko previsoka. Zagotovljena je bila gospodarska rast za naj. Smo dosegli stopnjo zaposlovanja od časa pred krizo leta 2008. Vendar pa ne sektore v smislu znanja in storitev. Veliko novih delovnih mest je bilo ustvarjenih v znanstvenem sektorju, informacijskem sektorju, in pa komunikacijskem sektorju, prevozu in pa nekaterih drugih storitvah, vključno za nepremičninskim sektorjem. V starosti 55 do 64 let smo povečali tudi na to pa še število oseb do 59. leta, ki so bili ogroženi zaradi revščine, vse leta 2005 prejmali pa nižjo pokojnino kot današnji upokojenci. Verjetno bo ta trend obrhel, dokler bomo poznali podobne demografske spremembe. To bo zadevalo vse starostne skupine, ki bodo postale del delovne sile in tu Jan Krajner, poslanec avstrijskega parlamenta, izvolite. Najprej hvala, skušal se bom držati svojega časa za govor. Hvala lepa. Jutri je dan socialne enakosti. Zdaj je torej pravi trenutek za to, da se pogovarjamo o enakosti ali o neenakosti. Priča smo številnim neenakostim v naši družbi, v državah članicah, neenakosti v smislu priložnosti, naprimer tudi na področju izobraževanja, neenakost v porazdelitev prihodka, premoženja, nekaj, kar se še kako veča v zadnjih letih. V zadnjih stotih letih so bili zabeleženi zelo visoki standardi, obenem pa se je pojavila tudi neenakost v smislu obdavčitve. Če primerjamo obdavčitev dela z obdavčitvijo premoženja, imetja kapitala, potem je obdavčitev dela veliko višja. Če si ogledamo obdavčitev podjetij, lahko vidimo, da so efektivne davčne stopnje za manjša podjetja, veliko više kot za večje podjetje. Večje kot podjetje manj davko plača, čeprav naj bi bilo s predpisi čisto enako za vse, imajo večje podjetja veliko več možnosti, da izkoristijo pravo v svojo korist. Prav tako precej te diskriminacije, oziroma veliko neenakosti temelji na diskriminaciji. Diskriminaciji zaradi spola, ženske so plačene manj kot moški, diskriminacije zaradi rase, nekateri ljudje imajo napačno barvo kože, tako rekoč, napačni primek in ti imajo zato tudi slabše priložnosti v smislu zaposlitve in tako dalje. Prav tako pa prihaja do neenakosti zaradi zakonodaje. In zato, ker vsi sooblikujemo zakonodajo, mislim, da moramo omeniti tri vidike, kjer bi lahko zakonodajo tako spreminjali, da bi svet postal bolj enakopraven ali pa manj neenakopraven. Prvič, to sem omenil že, ko sem govoril o neenakostih v smislu obdavčitve. Če si ogledamo neto nacionalni dohodek, to je kot nek tak kolač, ki ga speče vse naše družbe, vse naše države. 50 do 70 odstotkov ali pa 60 odstotkov v povprečju ponavadi v državah članicah Evropske unije gre 60 odstotkov tega deleža kolača za delavce, torej tiste, ki hodijo v službo. ponavadi pa gre 40 odstotkov za obdavčitev kapitala in premoženja. Če pa si ogledamo drugo stran, torej davčno obremenitev, kdo plačuje za katero obliko obdavčitve, potem lahko ugotovimo, da tisti, ki delajo za svoj prihodek, torej delavci, plačajo med 75 in 90 odstotki vseh davkov. Ponavadi v poprečju 80 odstotkov dobijo, torej 60 odstotkov kolača, ampak plačajo 80 odstotkov vseh davkov. Na koncu konca pa imamo nekateri, ki dobijo na koncu 40 odstotkov tega kolača, plačajo pa 10 do 15 odstotkov davkov in to zaradi naše zakonodaje. Mislim, da je Evropska unija to že preučila in prišla do sklepov, da gre za obdočitev dela v približno 40 odstotkov obdočitev kapitala pa približno polovica te stopne, če se to sploh obdavči. In kot zakonodajalci, kot politiki, mislim, da bi morali poskrbeti za to, da davčna politika ne bi ustvarjala takšnih neenakosti. Če si ogledamo, kako je z zapuščinami, z kapitalskimi koristi, z kapitalskim prihodkom, kako se to obdavči na eni strani, kako se obdavči na drugi strani delo, potem mislim, da je slika zelo podobna v vseh naših državah članicah. Dvakrat večja obdavčitev na strani dela v primerjavi z kapitalom, če se kapital sploh obdavči. To je nekaj, o čemer bi se lahko pogovarjali. Potem pa drugo, kar sem omenjal, visoke standardi neenakosti, kako je za porazdelitev premoženja v naših družbah zgodovinsko gledano se je to dogajalo že prej. Takrat so se uporabljale tri metode, zato da se je zagotovilo večjo enakost. Prvič revolucije, drugič večje vojne. Seveda ne moramo priporočiti prve in druge metode, potem pa še tretja metoda, nekaj, kar so storili v Združenih državah, progresivno premoženje in pa obdavčitev zapuščin. S temi ukrepi so začeli v 30. letih prejšnjega stoletja in tekom generacij so zagotovili bolj enako družbo v tem smislu, ko gre za porazdelitev premoženja. Čeprav niso bili nikoli v vojni v tem času, če izključimo Pearl Harbor. In tudi Pearl Harbor seveda ni veliko spremenil v smislu porazdelitev premoženja v družbi združenih držav. Im je pa to uspelo za progresivnim davčnim sistemom in pa obdavčitvijo osebnega premoženja ter započinjenja vrhunec, torej najviše obdavčitev za počine je znašala 77 odstotkov. Če ste dobili precejšno zapuščino, ste plačali 77 odstotkov na to zapuščino. Ne govorimo o sovjetski zvezi ali pa neki komunistični državi, ampak govorimo o združenih državah. Tam so plačevali toliko davkov in na ta način so ustvarili bolj enako družbo, vsaj takrat. Mislim, da bi se morali pogovoriti o učinkoviti obdavčitvi premoženja in pa zapuščine. Na ta način bomo najbolje poravnali neenako predstavitev imetja in premoženja v naših družbah. Potem pa še tretje, kar sem želel omeniti, da enako ste smislite, kdo ima službo, kdo jo nima. Tukaj smo govorili tudi o četrti industrijski revoluciji, omenjali ste tudi parni stroj, potem digitalizacijo zdaj. Prvo, kar se je zgodilo, je to, da se je zmanjšalo število delovnih ur. 60, potem 40, 60, 50, 40, 48, potem 40, zdaj je prišlo tudi do zmanjšanja v visoko industrializiranih mestih na 35 ali 35,5 ur na teden. Ampak zakaj ne govorimo o zmanjšanju obsega delovnih ur? Vsakič, ko se pojavi kak nov izum, naraste tudi produktivnost, naprimer z parnim strojem, z digitalizacijo zdaj. In v vseh teh primerjih pride do krčenja obsega delovnih ur. Zakaj ne gremo na 30 delovnih ur ali pa na 25 delovnih ur? Nekatere industrijska podjetja v Nemčiji to počnejo. Pa kot ima naprej 30-urni delovni teden za nekatere zaposlene in plače so še vedno visoke. To je tretje, kar sem želel omeniti preden. Se izteče mojih 8 minut. Češkega parlamenta. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovani gospod in gospodje. Govorila bom o nekoliko drugačni temi kot prejšnji govorniki. Danes se moramo zavedati predvsem nečesa. Ni pomembno le to, kako spremembe zadeva celotno družbo danes se moramo zavedati predvsem nečesa. Ni pomembno le to, kako spremembe zadevajo celotno družbo, premoženja in imete, prestiž, ampak če želimo zmanjševati socialne neenakosti, moramo poskrbeti za to, da to ne bo vodilo v drug kot ena izmed najboljših držav v smislu omejevanja socialnega izključevanja, revščine in tako dalje, ampak dobro trga dela. 10 odstotkov manj je zaposlenih kot je žensk brez otroka. Na českem notranje sicer nimamo. Nič torej pomeni popolno enakost v smislu plač, ko gre za primerjavo med spoloma. In to pomeni, da je vrzel pri nas predvsem manj, kar na slovivaškem je ta vrzel napisal ni celih 2,5. Kar zadeva socialno vključevanje, je eno glavnih vprašanj na češkem obstoj nekaterih izključenih regij in območij. Na teh področjih imajo ljudje zelo slabe priložnosti za to, da se odeležijo trga dela, da se dobro izobražujejo in da se vključejo v politično in družbeno življenje. In zato smo oblikovali novo strategijo za obdobje 2014 do 2020. Na področju boja proti revščini imamo zelo dobre rezultate. Skladno z Eurostatom leta 2016 v primerjavi z letom 2008 je tvegane revščine in pa socialne izključenosti upadlo. Ta stopnja je bila prej 1,375 milijona prebivalcev. Najbolj ogrožene kategorije so seveda ženske v primerjavi z moškimi. Na to pa revščina. Največje je tveganje za tista gospodinstva, kjer so družinski člani nezaposleni, 5,6 odstotkov teh gospodinstv, in ta delež se na češkem še povečuje. Prav tako obstaja visoka stopna tveganja za tako imenovane necelovite družine ali pa družine, kjer nekdarni partner, naprimer, ne plačuje družinskih prispevkov. Če se želimo biti na češkem ambiciozni v okviru strategije EU 2020, se moramo osredotočati na zmanjšanje obsega vseh, ki so ogroženi zaradi revščine na 100 tisoč do leta 2020. Evropska unija mislim, da bi se morala osredotočiti tudi na starše samohranilce, ampak primerne pogoje po celotni Evropski uniji. Potem pa še plačilne vrzeli in plačilne neenakosti. Več kazalnikov lahko spremljamo, ki so koristni. Ponavadi primerjamo deleže najpremožnejših z najrevnejšimi. Skladno z anketo iz leta 2000, 1,2 krat večji dohodek kot 10 odstotkov najrevnejših gospodinstv. Ponavadi uporabljamo kot kazalnik koeficient plačne neenakosti. V zadnjem desetletju napredek, ta koeficient je torej stabilen. V primerjavi z drugimi državami članicami je na češkem tako kot pri številnih nordijskih državah zelo podobna statistika moramo pa se osredotočiti ponovno na posamezne socialne zdi, samo zaposlene osebe. In v primeru teh posameznikov obstajajo precejšnje razlike v smislu prihodko. Porazdelitev dohodko na češkem je sicer zelo sorazmerna. Indeks Robina Huda, tako imenovani, koliko prihodkov bi morali porazdeliti, zato da bi ljudje imeli vsaj približno enak dohodek. Na češkem bi morali porazdeliti le približno eno petino, no več je zaposlenih med mladimi, pa tudi dolgoročna brezposelnost se manjša, čeprav nekoliko pod stebrom, pa tudi na nacionalni ravni in to mora upoštevati tudi prihodnje socialne pobude znotraj tega stebra. Združevanje.